zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Je kakšna pripomba morda? Ne vidim pripomb. S tem je zapisnik tudi potrjen. Naslednja točka na dnevnem redu, izjava.